to zelo eh, poblizu in pripravljeni smo pomagati tako Italiji kot drugim državam, ki jih je ta kriza prizadela. Hvala lepa, gospa Malmstrom. S tem smo tudi zaključili razpravo na to temo. Na dnevnem redu pa imamo zdaj poročilo gospe Omen Reuten o pokojninskih sistemih in sicer o ustreznih, vzdržnih in varnih evropskih pokojninskih sistemih. Nekaj trenutkov bom dobrila komisiji, da se komisarji zamenjajo na sedežu, gospa poročevalka. Tako, gospa poročevalka, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Najprej eh, na začetku bi se rada zahvalila vsem kolegom za zelo solidno sodelovanje. Enako velja tudi za sekretarjat sveta in za naše strokovne sodelavce. Ni bilo enostavno obravnavati zelo veliko število amandmajev, ampak mislim, da nam je uspelo, kajti zdaj smo kot odgovor na zeleno knjigo pripravili, mislim, da zelo jasno stališče ustrezen, vzdržen, varen evropski pokojninski sistem. To je to, kar želijo naši državljani. In to ni enostavno. Eh, konec konca so pokojninski sistemi še vedno v pristojnosti držav članic. To pa še ne pomeni, da ne moremo imeti mnenja o tem. Eh, mislim, da moramo spregovoriti o odprti metodi koordinacije, ki potem lahko privede do ustreznih sprememb. Seveda, eh, sama vzdržnost pokojninskih sistemov je pod pritiskom. Dejstvo je, da se prebivalstvena piramida obrača na glavo eh, vse več upokojencev je, za, katera, za katere morajo eh, skrbeti delovno aktivni elementi prebivalstva. In eh, mlade generacije so žal pod velikim pritiskom in to seveda posledično pomeni tudi velik pritisk na državne proračune in posledično na stabilnost javnih financ, pa če nam je to povšeči ali ne. Zato države članice predlagajo, da se zviša upokojitvena starost. Nekaj predlogov je bilo, da bi tudi na celotni evropski ravni povišali upokojitveno starost glede na višjo pričakovano življenjsko dobo. Eh, takšnih konkretnih pri predlogov še ni in zato bi morda morale iti v to smer. Po drugi strani pa imamo tudi velike eh, razlike, tudi z vidika prečakovane življenjske dobe med različnimi državami članicami, tako da ne bi bilo eh, morda najbolj smiselno to vse poenotiti. Ja, lahko dvignemo upokojitveno starost, ampak na ravni posameznih držav članic v dogovoru s socialnimi partnerji. No, druga plat medalje pa je seveda ta, da moramo zagotoviti tudi to, da bodo starejši ostali zaposleni, da bodo ohranili delovna mesta. Zato potrebujemo eh, fleksibilne sisteme za nadaljevanje eh, poklicne karijere in tudi eh, za to, da bodo starejši lahko preprosto povedano dlje časa delali. Delodajalci in delojemalci skupaj Eh, vlagajo, tudi v druge stebre pokojninskih sistemov. Eh, sredstva se nalagajo v vrčevalne sklade, v pokojninske sklade. To so sistemi, ki so manj eh, pod pritiskom z vedika javnih financ, ampak konec koncev tudi tu igra višja prečakovana življenjska doba določeno ulogo. Finančna kriza, slabi rezultati na finančnih trgih in nasplošno pritisk, pod katerim se je znašel finančni sistem, eh, pomeni, da bo verjetno tu na tem področju potrebno izboljšati tudi sam nadzor. V vsakem primeru potrebujemo boljši upogled v pokojninske sisteme. Mislim pa, da moramo počakati eh, tudi na to, da začne delovati eh, direktiva o nesolventnosti, preden se odločamo za nove. Uh, zakonodajne rešitve, potem eh, izvedeni finančni inštrumenti in eh, pokojninski sistemi. To so stvari, ki jih ne moremo kar tako enostavno eh, povezovati. Po drugi strani pa je dejstvo tudi, da se izvedeni finančni inštrumenti uporabljajo za to, da se zavaruje pokojninske sklade. Vrčujemo lahko le, če imamo denar, s katerim lahko vrčujemo. Pomembno mislim, da je, da nastane neka boljša, večja zavest o teh vprašanjih in da ljudje tudi več vedo o priložnostih, ki jih imajo na voljo. Še dve kratki pripombi, gospod predsedujoča. Ustreznih eh, ravni pokojnin ne moremo določiti na evropski ravni. Države članice morajo biti tiste, ki odločajo, kaj je ustrezna raven pokojnin. Menim, da kar zadeva drugi pokojninski stebr, moramo zagotoviti tudi to, da bodo delo dajalci lahko mobilni in da se tudi njihove pravice iz naslova pokojninskih sistema lahko prenaša. Gospod komisar. Madame rapporteur, Najlepše hvala. Zelena knjiga o pokojninah, ki smo jo objavili prejšnje poletje, je začela razkrito razpravo o pokojninah v Evropi. Imeli smo več kot 100 srečanjev in konferencov z deležniki in prijeli smo skoraj 1700 odgovorov. Zelena knjiga govori o glavnih izzivih Evropske unije na tem področju. Zastavila je 14 vprašanj, kako lahko na evropski ravni državam članicam se lahko pomaga podlaga za doseganje ustreznih, vzdržnih in varnih pokojninskih sistemov v polnem upoštevanju pravil subsidijarnosti. Holistični pristop eh, zelene knjige skupaj z komisarjem Barnjejem in drugimi sem ugotovil, da moramo imeti koordinirano politiko na treh področjih naših odgovornosti. Naj nakratko uh, eh, povem, zakaj je komisija lansko leto objavila to knjigo. Sprva moramo premostiti eh, neravnotežja eh, med pričakovano življenjsko dobo in upokojitveno starostjo. Moramo uravnovesiti evropski okvir in ga prilagoditi novim sistemom po desetletjih sprememb. In ne nazadnje moramo uh, se boriti proti finančni in ekonomski krizi, ki je pokazala, kako izpostavljeni so pokojninski sistemi in spremeniti jih moramo tako, da izboljšamo uh, blaženje uh, eh, tvekan in jih naredimo bolj odporne. Pripraviti jih moramo Eh, na vedno večje število starega prebivalstva. Države članice že dolgo sodelujejo in se med sabo učijo ter izmenjujejo dobre prakse na področju reform pokojninskih sistemov. Obstaja konsens, da je treba stvari koordinirati na evropski ravni ter eh, postaviti pravila za čezmejno problematiko. V zadnjih letih se države članice v tem okvirju posebej eh, trudijo za modernizacijo pokojninskih pokojninskih sistemov. Mnoge so naredile že velik korak, tako da se odražajo eh, spremembe na eh, trgu dela in eh, spremembe v demografski strukturi. Vendar pa mnoge države imajo še veliko dela pred sabo in sploh še niso začele z reformami pokojninskega sistema. Z veseljem sem prebral poročilo poročevalke Omen Reuten, ki za kar je čestitam. In to poročilo eh, na večjih eh, mestih omenja eh, vzdržnost in povezanost z varnostjo ter k mesta, kjer lahko ustvarimo dodano vrednost. Eh, komisija eh, se. Eh, zaključuje fazo posvetovanja in vključuje tudi mnenje Evropskega parlamenta, ter začela se, so se že eh, priprave za belo knjigo, ki bo pripravljena do konca tretjega kvartala leta 2011. Evropski socialni model je tukaj zato, da eh, starost ne pomeni istočasno tudi revščine. To je naša odgovornost in naša obljuba, zato moramo državam članicam pomagati, da ustvarijo take pokojninske sisteme, ki bodo ustrezni in ki bodo delovali. Zadnje razprave so zelo razgrete in iz tega pričakujemo, da bodo se tudi nadaljevale. Pričakujemo podporo Evropskega parlamenta pri ustvarjanju vzdržnih, varnih in ustreznih pokojninskih sistemov za prihodnost. Rekonomi. Hvala lepa v imenu odbora za gospodarske in denarne zadeve. Z dve minuti, gospod Kutaš. Mulțumesc, doamna președinte. Faptul că vorbim astăzi în plenul Parlamentului... Hvala lepa, gospod predsedujoče. Danes tu v plenumu Evropskega parlamenta govorimo o pokojninah. To kaže na evropski pomen tega vprašanja. Staranje prebivalstva, učinki finančne in gospodarske krize, eh, počasno vstopanje mladih na trg dela, vse to zahteva enotne skupne rešitve. Pokolinski sistemi in nacionalni režimi pokolinskih sistemov so tisti, ki seveda omejujo evropske rešitve, ampak nekatere države pač na boljši način izvajajo evropsko zakonodajo in če bi to storile vse, mislim, da bi lahko eh, izboljšali tudi mobilnost delavcev. Glede na to, da javni pokolinski eh, sistemi eh, morajo ostati vzdržni, moramo zagotoviti, da bodo ljudje lahko ostali aktivni na trgu dela vse do upokojitve. Vse večja brezposobnost je vsekakor zaskrbljujoč pojav in zato mislim, da moramo pokojninski sistem in reforme le tega pospremiti tudi z reformami trga dela. Reforma pokojninskega sistema ne sme eh, v bistvu pomeniti to, da bomo določenim ranljivim skupinam eh, odtegnili ustrezno raven pokojnin, kajti potrebujemo pokojnine, ki bodo ustrezne, prav za vse državljane. In eh, ravno iz naslova tega cilja smo podali predlog o evropski pokojnini. Gre namreč za to, da države članice zagotavljajo eh, pokojnino eh, svojim državljanom, ki bo ustrezna. Vendar to še ni dovolj. Menim, da države morajo vedeti, da gre tukaj za področje, ki je v njihovi pristojnosti. Vendar lepa Evropska unija je odgovorna za življenjske pogoje evropskih državljanov. Eh, tudi vedeti moramo, da socialno nezadovoljstvo lahko privede do zelo presenetljivih rezultatov. Še posebej, če državljane eh, prepogosto prepuščamo razmeram, ki povzročajo to, da je njihova situacija vse slabša. Gospod Dejong. Najlepše hvala. Na, zahvalil bi se predvsem poročevalki za odlično sodelovanje. Dejansko je upoštevala veliko amadmajev, ki smo jih predložili. Še posebej se strinjam s tem, da je treba razviti evropski sistem in vsi morajo vedeti, kakšno pokojnino bodo dobili, ne glede na to, iz katere države članice prihajajo. Obstajajo pa seveda odprta vprašanje. Še zlasti obstaja razlika, kot je rekla gospa um, Omen Reuten, med uh, priporočili. Namreč. Uh, preporoča se evropska struktura. Ne želim si, da bi dobili vtis, da gre za uh, prenos nacionalnih pristojnosti. Če imamo pokojnino, eh, nam to omogoča eh, prihodnost in zaradi tega mislim, da eh, ureditev v na nizozemskem ni ustrezna oziroma bo tem o več eh, povedala sama poročevalka. Sedaj pa gospa Matera. Eh, sama se zahvaljujem gospe eh, Oman Reuten. Prav gotovo v okviru zelene knjige o prihodnosti pokojnskih sistemov v Evropi eh, porastavlja mnoge zaskrbljenosti. E, ženske so bolj izpostavljene e, problemom na tem področju zaradi tega, ker mnogokrat e, skrbijo za svoje bližnje in zaradi tega prekinjajo poklicno pot. In ravno zaradi tega so ženske bolj prisiljene sprejemati začasna dela, kar pa pomeni, da v prispevkih niso enake. To je pa približno 18 odstotna razlika. To pa pomeni tudi diskriminacijo žensk, ki dobivajo neto nižjo, ceno, eh, nižjo pokojnino kot moški, kar pomeni, da so tudi bolj ogrožene v smislu revščine, ker je njihova pričakovana življenjska doba daljša. Glede na to, da živ, skrbijo eh, ženske za otroke in bližnje, mislimo, da je to treba upoštevati v vseh izračunih pokojnin. Eh, zelena knjiga je začela posvetovati svetovalni proces in če že moram zaključiti, upam, da bo eh, bela knjiga posvetila več pozornosti eh, problematičnim razlikam med ženskami in moškimi eh, na področju pokojnin. Euh, Nekaj pozitivne diskriminacije, torej, kot pravite. Prihajamo na govornike v imenu političnih skupin. Prvi gospod Uri, minuta in pol. najlepša hvala za besedo gospa predsedujoča gospod komisar kot prvo naj omenim da imamo zelo veliko amadmajev okrog petsto jih je ki sem kar samo kaže kako zainteresirani smo za to problematiko zahvalil bi se poročevalki da je uspela v bistvu poenostaviti to zmedo in uh, predstaviti stališče, ki zastopa trenutno mnenje v Evropskem parlamentu. Govorim o trenutnosti, zaradi tega, ker po, razprava še poteka, imamo zeleno knjigo, torej smo le v določeni fazi. Vendar se strinjamo z splošnim pristopom uh, komisije, da moramo pokojninske sisteme diverzificirati. Po drugi strani pa bi vas opozoril, da. Uh, moramo biti bolj natančni. Ko govorimo o drugih stebrih, jih moramo razumeti kot dodatne stebre prvemu stebru in uh, ustvarjanje drugih stebrov ne sme iti na rovaž uh, eh, sredstev iz prvih stebrov. Uh, pri drugih stebrih smo. Uh, želeli ustvariti dodatno varnost, ne pa povečati negotovost. Problemi eh, pokojninskih sistemov eh, se verjetno ne morejo rešiti samo od znotraj, potrebujemo več finančnega in gospodarskega sodelovanja in pri tem mora biti namen zagotoviti, da razmišljamo na enak način in da upoštevamo iste strategije, upoštevaje strateške eh, cilje gospodarskega upravljanja. Gospod Darden, dve minuti. Merci, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi rad izpostavil zelo pomembno delo, ki ga je opravila gospa poročevalka. Čestitke, Rija, za veliko soglasje, ki je bilo doseženo. Eh, kompromisni predlogi mislim, da tudi kaže na to, da je naša skupina eh, pripravljena na kompromis in to je, mislim, da tudi privede do eh, zelo večinske podpore v odboru za poslovanje. Večinska podpora v plenumu mislim, da bi bila tudi zelo dobrodošla in to bi bilo pomembno sporočilo ostalim institucijam. Edini dokument Evropske unije na tem področju v tem trenutku je pakt o konkurenčnosti eh, dueta Merkel-Sergozi, eh, ki zelo eh, jasno izpostavlja prvi stebr in pa tudi avtomatično podaljševanje upokojitvene starosti glede na višanje pričakovane življenjske dobe. Poročilo parlamenta zagovarja temeljno vlogo prvega stebra kot garanta solidarnosti in dopolnilno vlogo drugih stebrov, predvsem splošen drugi stebr imam v mislih kar zadeva zvišanje dejanske upokojitvene starosti in pa tudi stopnje zaposlenosti, še posebej starejših oseb eh, in tudi kar zadeva eh, zvišanje, avtomatično zvišanje upokojitvene starosti, eh, mislim, da to ne bi bilo primerno. Pomembno je, da so države članice tu dokončno pristojne, pomembno je sodelovati s socialnimi partnerji, prav tako si moramo prizadevati za to, da se odpravijo razlike med eh, pokojninama. Med pokojninami eh, moških in žensk, kot je preomenila Barbara. Moram reči, da sem zadovoljen, da parlament lahko komisiji pošlje jasno sporočilo, socialno napredno sporočilo, ki ga bo, upam, da komisija upoštevala tudi v prihodnji fazi, torej pripravi bele knjige. No, madame... Hvala lepa, besedo pa ima gospa Harkin, izvolite. Sprva naj se zahvalim za dobro opravljeno delo poročevalki. Prav gotovo mi je olajšala eh, moje sodelovanje. In tudi komisiji bi se rada zahvalila za zelo pravočasno razpravo. Nekateri govorijo o pokojninah, ki so neuravnotežene. E, trenutno imamo vrzel med pokojninami zasebnimi in javnimi in e, sredstvi, ki bodo potrebno v naslednjih 40 letih. Ta vrzel je ogromna in v tem kontekstu e, je prav gotovo izraz časovna bomba ustrezen in vsi vemo, kaj moramo narediti s časovno bombo. Razmontirati jo moramo in to je začetek procesa. Vprašanje pa je, kdo je odgovoren. V poročilu mislim, da jasno opisuje, da so države članice same odgovorne in da morajo zagotoviti ustrezne pokojninske sisteme za svoje državljane. Ja, ampak ravno tako piše, da so medsebojno odvisna gospodarstva teh držav članic in da je koordinacija pokojninskih eh, sistemov prav gotovo nujna. Eh, ne verjamemo pa, da Evropska unija lahko postavlja um, ravni pokojnin ali harmonizira upokojnitveno starost. Uh, starejši ljudje so upravičeni do dostojnega in dostojanstvenega življenja. Ravno tako ne smemo pozabiti na ženske, ki skrbijo na bližnje in ne pozabimo na uh, mobilnost ter strategijo 2020. Seveda podpiram uh, vključitev uh, pik pokojninskih eh, dajatov, vemo, kakšna je um, davčna luknja in tega ne smemo pozabiti. No, Hvala lepa, gospa Harkin. Besedo pa ima gospa Jean Lambert, dve minuti in pol gospa predsedujoča tudi sama bi se rada oglasila v tej razpravi tudi sama bi rada se zahvalila poročevalki za odlično delo pri tem poročilu. Vsi vemo, da obstajajo razlike med državami, med eh, političnimi skupinami in če dosežemo karkoli za tako podporo je velik dosežek. Poročilo pred nami eh, upošteva pomen prvostebrnih pokojnin in da je treba eh, zagotoviti dostojno življenje, kajti v lanskem letu eh, smo se ukvarjali predvsem z revščino. In to je za mnoge ljudi pravzaprav fiksen dohodek in osnovno zagotovilo za preživetje. Ravno tako ne smemo eh, pozabiti na ustrezne pokojnine za ženske. Strinjamo se, da je pomembno uh, ukiniti diskriminacijo proti starejšim eh, delavcem in omogočiti ljudem, da čim dlje ostanejo v delovnem razmerju. Prenosnost pokojninskih pravic pa je za nas bistvenega pomena. Veliko ljudi ne dela več samo za eno podjetje v svoji poklicni, ampak eh, mnogokrat za več podjetij, pa še ta niso vedno v isti državi. Zaradi tega uh, igra Evropska unija tukaj bistveno ulogo. Ravno tako smo zadovoljni, da ta poročilo eh, govori o obveznosti glede drugega stebra, ki mora biti eh, nediskriminacijsko glede na eh, starost, eh, spol in naravo delovnega razmerja. Seveda pa eh, moramo se ukvarjati z vseživljenjskim pristopom. Eh, in pri tem upoštevati pozitivne in negativne vidike. Strinjamo se, da je solidarnost v prvem stebru bistvenega pomena, ne na zadnje tudi za eh, tiste, ki eh, delajo bolj kratkoročno in za določen čas. Vsi, vsa prizadevanja eh, za tretji stebr pa so dobrodošla. In prav gotovo obveščanje na tem področju je bistvenega pomena ravno tako podpiramo dejstvo, da to poročilo eh, pravi, da če bo prišlo do sprememb pokojninskega sistema, je treba eh, dovoliti, dati dovolj časa, da se to zgodi. No, Hvala lepa, gospa Lambert. Besedo pa ima gospa Gerling. Izvolite, beseda je vaša za eno minuto. Hvala lepa. Moja skupina podpira podpira objavo te zelene knjige, prihaja ravno o pravem času, v času, ko se države članice razpravljajo o temah, eh, ki se vežejo na eh, delo, na eh, razlike med spoloma, na demografske spremembe. Poročilo ugotavlja, da se države članice med sabo povezujejo, izmenjujejo si informacije in najboljše prakse, ravno tako pa povdarja, da so pokojninski sistemi v pristojnosti držav članic in da Evropska unija tukaj ne sme postavljati pravil glede eh, upokojitvene eh, starosti in velikosti pokojnin. In zaradi tega države članice morajo upoštevati svoje lastne razmere. Po mojem mnenju je prenosnost eh, zelo pomembna v prihodnosti, če želimo okrepiti skupni trg. Eh, mnogi med nami ne delajo samo v eni državi in zaradi tega naše pokojnine ne smejo biti zamrznjene v posameznih državah članica. Demografske spremembe in način dela se bodo še spreminjali in bistvo je, da bomo to upoštevali pri svojih politikah. Hvala lepa. Besedo ima gospa Figueiredo. Minuta in pol. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ne smemo pozabiti, da imamo predlog pakta za komp, konkurenčnost, preko katerega želi eh, Nemčija na novo napasti eh, solidarnostne in pokojninske eh, sisteme, zmanjšati eh, eh, plače in prekiniti eh, indeksacijo oziroma vezanost pokojnin in plač na. Inflacijo. V vsakem primeru želimo jasno temu tukaj nasprotovati, kajti te, te politike so proti socialne, eh, obžalujemo jih in eh, tudi eh, ta, to poročilo eh, gre v smislu podpore zelene knjigi, ki eh, zahteva reforme pokojninskega sistema ter eh, čim daljšo delovno dobo. po drugi strani pa bi se pravzaprav morali ukvarjati z špekulacijami na finančnih trgih, zaradi česa so upokojenci upožali. Naša politična skupina Pina je predlagala alternativno rešitev, kako bi lahko eh, pokojninske sisteme spremenili, ne da bi pa pri tem povišali upokojitveni starost in eh, ne da bi eh, se zmanjšale pravice. Želimo uh, eh, solidarn javni sistem, ki bo uh, zagotovil ustrezne tudi najnižje pokojnine ter eh, zagotovil dostojanstvo po upokojencev, ki so mnogi že na pragu revščine. To je tisto, kar eh, želimo v vseh državah članicah. Hvala lepa, gospod Clark. Ena minuta novembra lansko leto je nek poročevalec rekel, da so pokojnine dejansko edina pristojnost držav članic. Eh, sedaj pa spet slišimo, da jih je treba koordinirati na evropski rani. V devetem odstavku zelena knjiga govori o pristojnosti držav članic in o potrebi koordinacije. Torej, tukaj govorimo v dveh smereh in te so se nasprotujoči. Eh, nacionalno združenje eh, v. Združenem kraljestvu pravi, da bomo zaradi tega eh, dobili dražje pokojnine. E, prav gotovo bo treba še marsikaj narediti, da se pokojninski sistemi ne bodo podrli in premije bodo neskončno zrasle. Teh reform ne potrebujejo pokojninski sistemi, ampak potrebujejo uh, pomoč za to, da premije ne bodo rasle. Sicer bo to poročilo uničilo tisto, kar želi zaščititi. Zdaj. Hvala lepa, gospod Klark. Gospa Le Pen, minuta in pol. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Eh, v Evropi pakta stabilnosti in v Evropi pakta za konkurenčnost je vprašanje, kako eh, rešiti pokojnine, če Evropa zahteva od državčanskih, ki imajo eh, proračunske primankljaje, da do leta 2014 eh, tega primankljaja nimajo več. Predlagate, da bi eh, upokojitveno starost dvignili na 67 let in da naj bi tudi reformirali eh, pokojninske sisteme, da bi zmanjšali prispevne stopnje. Prav tako komisija zahteva minimalno raven eh, pokojnin, ki naj bi jo države članice zagotavljale tudi tujcem, ki eh, prihajajo v naš prostor in ki niso nikoli plačevali prispevkov. Prav tako to poročilo še povečuje pritisk na držav članice, saj jih sili v to, da vzpostavljajo kapitalizacijske eh, pokojninske sisteme, glede katerih vemo, da so tveganja zelo velika. Pokojninski sistemi so v pristojnosti držav članic, pa vendar proti volji ljudstva zdaj vzpostavljate eh, proračunski sistem, kakršnega nikoli nismo imeli in eh, evropski kadri si bodo prizadevali zato, da se bomo še naprej delali v smer ultraliberalne Evrope. Gospod Mann, ena minuta in pol. Gospa predsedujoča, res smo zelo veseli, da smo dobili poročilo na lasno pobudo, ki ne bi ga skrili tik pred zdajci. Zakaj se je to zgodilo? Kar nekaj predlogov sprememb smo imeli v okviru odbora za zaposlovanje in tudi v drugih odborih. Zato bi si želel, da bi imeli ustrezno poklicno pokojninsko zavarovanje eh, Finska, Nemčija, in tudi ostali govorijo o minimalnih eh, standardih, govorijo tudi o tem, da bi priporočili, da se uveljavi direktiva o solventnosti 2, ampak to je povezano z višjimi stroški. Recimo pri eh, prostovoljnem pokojninskem eh, zavarovanju so ti stroški res vis, visoki. Kaj se bo zgodilo? Ali bomo dosegli soglasje med socialnimi partnerji? Kaj je s kompromisom? Kakšen naj bi bil ta sklep? V prihodnosti naj bi imeli nekakšne minimalne standarde v okviru direktive solventnost 2 da bi imeli presojo vplivov in da bi preverili te trende. To je nekakšen napredek, ali pa bo to uresničeno ali ne, bomo šele videli. Nimamo pa usklajene definicije, kar zadeva ustrezno pokojninsko zavarovanje in tudi to smo zavrnili na evropski ravni. Predsednik Sarkozy in tudi premijejka Merkel sta rekla, da moramo uskladiti pokojninske sisteme. Ampak imamo različno pričakovano življenjsko dobo na ravni držav članic, zato moramo to prilagoditi konkretnim demografskim spremembam. Kaj se bo zgodilo s kompromisom? Smo pod velikim časovnim pritiskom. Vesel bi bil, da bi imeli obsežno razpravo o beli knjigi, da bi zagotovili najboljše prakse, predvsem, ko govorimo o poklicnem pokojninskem zavarovanju. Veliko več je v igri, kot je to v sedanjem pokojninskem skladu. Gospod poročevalka, imam vprašanje za vas, ga sprejemate? Poročevalka ima vprašanje za vas, ga sprejemate? Dobro, izvolite, gospod Omerojten. Mevrouw de voorzitter, kijk, ik wil niks in de ruimte laten staan. Niks. Uh... Eh, ne želim, da ostane nedorečenega. Zaradi tega prosim gospoda Mana, da pove, kje v tem poročilu piše, da je treba uh, uporabiti eh, solventnost 2 na drugi steber pokojninskega sistema. Zanima me, kje ste to našli. Dobro, boste odgovorili, izvolite. Dve poročili smo imeli, dva odbora sta ga pripravila. Insolventnost dve, tukaj priporočamo, da bi temeljili na pokojninskem poklicnem zavaranju. Sam menim, da to ne more delovati, ampak ko govorimo o Franciji, so izkušnje takšne, v drugih državah članicah eh, takšnega sistema nimamo. Zato mislim, da bi bilo dobro, da imamo podrobno razpravo. Zdaj imamo to priložnost, namreč o beli knjigi bomo vodili zelo izčrpno razpravo in tako bi lahko vse prepričali, ker eh, morda nekateri nimajo podobnih izkušenj, pa bi jih lahko prepričali in ravno zato moramo sodelovati. Tako je, mislim, da to ni kraj in mesto za takšne podrobnosti. Gospa Beres, minuto in pol, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Tu smo v nekakšni usmerjevalni razpravi in Evropski parlament eh, vam želi podati svoje sporočilo, svoje stališče, ampak svet gre naprej in se premika in razvija. Vprašanje pokojnin se pojavlja eh, tudi drugot. Naj omenim omembo tega predloga o paktu za konkurenčnost, eh, da bi na evropski ravni, na primer, dvignili upokojitveno starost na 67 let. In že to vidimo, da Evropo, socialno Evropo, moramo graditi skupaj z ljudmi, ne proti njim. V poročilu gospe Omen Reuten izpostavljamo različne usmeritve glede različnih vprašanj in v imenu odbora za socialne eh, zadeve vas prosim, da to upoštevate, ko boste pripravili stališče komisije v Beli knjigi. Eh, gre predvsem za to, da upoštevate tudi vprašanje razlik med spoloma, kar niste dovolj upoštevali. Prav tako menimo, da je najboljši način, kako reševati vprašanje pokojnin, ta, da se spodbuja zaposlovanje. In namesto, da bi se eh, oklepali vprašanja upokojitvene starosti, mislim, da se moramo eh, lotiti vprašanja dejanske starosti. Poročilo gospe Omen Reuten za nas, francoske socialiste, vključuje tudi element, s katerim se ne strinjamo. Namreč dejstvo, da povišanje pričakovane življenjske eh, dobe avtomatično pomeni tudi zvišanje upokojitvene starosti. Kot veste, po našem mnenju gre tu za korak nazaj pri socialnih pravicah in tega ne moremo podpriti. Naj vam tudi povem še na zadnje, da brez socialnega dialoga, brez tega, da bodo pridružni socialni partnerji pri teh pogajanjih, streljamo v prazno. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Beres. Gospod Sterks, ena minuta. Najlepše hvala, gospod predsedujoča. Skupaj z poročevalko smo našli mnoge uravnotežene odgovore na vprašanja, ki jih je zastavila komisija, kar pomeni, da imamo tukaj dodano vrednost. Seveda je pomemben prvi steber, pri tem pa moramo povedati tudi, da zdravje finan, javnih financ igra bistveno ulogo, kajti to je osnova za drugi steber. Zaradi tega moramo gotoviti, kakšni so dolgoročno eh, socialne obremenitve za javne ustanove zaradi pokojnin. Vse moramo jasno povedati, kje so možnosti, kje so nevarnosti in kje so priložnosti. Zato moramo eh, ravno razmišljati o solventnosti 2 v tem kontekstu. Komisija govori o dolgoročnih tveganjih in izpostavlja, kako jih je treba obvladovati. Torej, moramo razmišljati predvsem o, v dolgoročnem smislu in o e, drugem stebru pokojninskih sistemov, ne le v eni državi. Hvala lepa, gospod Sterk. S besedo ima gospod Čimanski. Ena minuta. Gospa predsedujoča, osnutek resolucije Evropskega parlamenta, o katerem eh, smo govorili v posvetovanjih z Evropsko komisijo, mislim, da si zasluži podporo. V tej resoluciji predlagamo okrepitev eh, medvladne usklajevanja in tudi izmenjavo najboljših praks, ne da bi obenem posegali v pristojnosti držav članic. In to se mi zdi, da je zelo pomembno, še posebej na tem pomembnem področju pokojninskih sistemov. V okviru razprave, ki smo jo vodili v odboru za zaposlovanje, sem izpostavil tudi pomen demografskih pojavov glede na strukturo prihodnih pokojninskih sistemov. Zato je še kako pomembno, da sprememo takšne ukrepe, katerih namen je, da presežemo to demografsko krizo v Evropi. Prav tako smo mnenja, da pri ocenjevanju pokojninskih sistemov in pri eh, ubiranju stališč eh, do teh sistemov, moramo upoštevati tudi različne možnosti držav članic, tako z finančnega vidika, kakor tudi eh, z vidika že obstoječih eh, javnih pokojninskih sistemov. Hvala lepa. Gospod Hendel, ena minuta. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, blaginja držav in tudi vrednote, ki jih ljudje ustvarjajo s svojim delom. Potrebujemo Potrebujemo tudi boljšo plačo, boljše vrednotenje tega dela, tako da bomo zagotovili ustrezno oskrbo v starosti. Kriza pa je že pokazala, kaj je z javnim pokojninskim sistemom. Ta je stabilen, ta je zanesljiv. Ko pa govorimo pa o poklicnem pokojninskem zavarovanju, tukaj se je zgodilo. Tukaj se je zgodil velik propad, kar je zelo absurdno, ko govorimo o zasebnih sistemih, ki so kapitalsko podprti. Vprašanje pa je, kaj se bo zgodilo. Ljudje so tisti, ki financirajo velike banke in oni so tisti, ki pravzaprav plačajo tudi za zablode Evropske unije. Sedaj moramo zagotoviti, da bo pokojninski sistem ustrezan, da bomo lahko sanirali ta sistem. Dosedanje pokojninske reforme pa so že privedle do revščine starajočega se prebivalstva, ampak moramo krepiti javne pokojninske sisteme in samo to je pravi odgovor. Hvala, gospa predsedujoča. V Evropski uniji naj bi prišlo do eh, preobrata pokojninske piramide in starovčega se prebivalstva in eh, vse več eh, ljudi bo starejših od 65 eh, let. To je starovče se prebivalstvo, vse več ga je, vse več mladih ljudi kasneje stopa na trg dela. Vemo, kaj se bo zgodilo in kakšne bodo posledice. Potrebujemo politiko, ki bo tudi prijazna za družine. To velja tudi za davčno politiko, socialno politiko, potem tudi zgodoviti moramo medgeneracijsko solidarnost in vse to moramo upoštevati. Gre za to, da moramo pravzaprav pravzaprav upoštevati te minimalne standardi. Potem moramo oblikovati ustrezne spodbude, tako da starejši ljudje so čim dlje časa delovno aktivni. In mislim, da mora tudi Evropska komisija tukaj imeti zelo jasno eh, sporočilo. Mislim, da je pravzaprav to napačna pot, ki smo jo obrali do sedaj. In ne na zadnje bo prišlo tudi do tega, da bomo imeli nekakšne socialne begunce. Hvala lepa. Besedo ima gospa Jazovjecka. Minuta in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dame in gospodje, demografske spremembe, eh, vse daljše pričakovana življenjska doba, eh, vse manj rodnosti, eh, razlike v pokojninskih sistemih in finančna kriza, vse to pomeni velik pritisk za države članice in vse bolj razmišljamo o tem, do kakšne mere bodo Eh, naši obstoječi pokojninski sistemi varni in stabilni in v kolikšni meri bodo lahko zagotavljali ustrezno pokojnino. Prihajamo do zaključka, da so nujne reforme pokojninskih sistemov v Evropski uniji, čeprav je to v pristojnosti posameznih držav članic. To so zelo dolgotrajni, dragi procesi. In če želimo, da se države odločijo za takšne korake, moramo zagotoviti strani sveta in Evropske komisije, da bodo stroški teh reform eh, tudi upoštevani pri eh, obravnavi postopkov glede presežnega deficita. V nasprotnem primeru bi lahko države eh, iz eh, strahu pred eh, takšnimi posledicami na javne finance te reforme odložile. Rada bi se lotila dveh vidikov. Najprej, če želimo zagotoviti varnost pokojninskih sistemov, moramo zagotoviti raznolike sisteme financiranja teh sistemov. Potrebujemo javno financiranje, financiranje iz kapitalskih sistemov in pa tudi iz Eh, dokladnih sistemov. Če želimo zagotoviti stabilnost sistema, pa moramo zagotoviti kar se da visoko stopnjo aktivnosti na trgu dela in države članice si morajo prizadeviti za to, da bi, eh, po, po, da bi izenačile eh, dejansko upokojitveno starost z zakonsko določeno upokojitveno starostjo. To je konec koncev tudi naravna posledica dejstva, da evropejci živijo vedno dlje. Pomembno pa je, da se opravijo tudi ustrezne reforme na trgu dela in da se zagotovi eh, usposabljanje in zdravstveno oskrbo za delavce. Prav tako bi rada čestitala gospe poročevalki za pomoč in za odlično sodelovanje pri pripravi tega poročila. Hvala, besedo ima gospod Gutierrez. Ena minuta. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Se ha dicho ya. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da je hrbtenica evropskega pokojninskega eh, sistema takšna, eh, da zagotovimo javne pokojnine. To je edini eh, sistem, ki ga lahko upoštevamo, tako da upoštevamo socialno solidarnost ter tudi kohezijo. Nujno je, da države članice poskrbijo za to, da se izplačajo pokojnine za njihove državljane, da so ti sistemi zelo varni in vzdržni. V zadnjih eh, čas, časih so pokojnine izgubile 20 odstotkov vrednosti. Ta trend moramo zajeziti. Potrebujemo reforme. Pokojninski sistemi morajo biti vzdržni in tukaj potrebujemo celovit pristop na vseh področjih. Potrebujemo zelo ambiciozno politiko. Če ne bi upoštevali eh, tudi politiko rodnosti, potem se moramo lotiti spremenjene strukture zaposlenosti, ravno tako pa moramo poskrbeti za to, eh, da sisteme povežemo. Ravno tako je, mislim, da sramotno, da tukaj predlogi niso ustrezni. Namreč ne govorimo o tem, da bi naredili eh, konec finančnim špekulacijam na pokojninskih trgih. Zdi se mi, da je naša najpomembnejša naloga sedaj, da zagotovimo dostojno pokojnino za vse. Hvala, gospod Gutierrez. Gospa Lin, ena minuta. Hvala. Hvala tudi Ri, kar je res trdo delala na tem projektu. Mislim, da je opravila izjemno delo. Sporočilo je jasno, pokojnine so v prvi vrsti v pristojnosti držav članic. Hvala Bogu smo rekli, da na evropski ravni ne bi smeli imeti minimalne pokojnine, tudi direktivo, kot je solventnost dve, ki bi veljala tudi za pokojnine. V Lisbonski pogodbi smo jasno zapisali, da so države članice tiste in ne Evropska unija, ki so odgovorne za izplačevanje pokojnin. Lahko pa izmenjujemo najboljše prakse in izkušnje. Predlog spremembe, ki pravi, da naj bi imeli izvedbo direktive iz leta 2000, eh, da naj ne bi ljudi diskriminirali na podlagi starosti, da ste vnesli tudi to določbo. Ko pa govorimo o pokritveni starosti, vedno sem bila zelo jasna. Poskrbeti moramo za to, eh, da imamo možnost, da pokritveno starost določijo države članice. Gre za to, da si upravičen do pokojnine, istočasno pa naj ne bi imeli obvezne upokojitvene starosti, kar pomeni, da ljudje se morajo upokojiti, tudi če želijo delati. So prebičen, ker tega ni v poročilu. Hvala lepa. Besedo ima gospod Čabrnoh. Ena minuta. Mikrofon lepo prosim za govornika. Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Čestitke poročevalki, ki je opravila zelo dobro delo. Upoštevala je na stotine predlogov sprememb, ki smo jih pripravili. Čeprav to ni zakonodajno poročilo, pa je to poročilo zelo potrebno, če ne bi bili socialni sistemi v državah članicah vzdržni. Podpiramo predvsem naslednje vidike. Odločitve v pokojninskih sistemih so predvsem politične odločitve, kar pomeni, da so v izključni pristojnosti posameznih držav članic. Ravno zato je nujno, da zvišamo upokojitveno starost. Edin vir rasti v Evropski uniji v prihodnjih letih pa bo ravno iz naslova produktivnosti dela. Ravno zato moramo zagotoviti ustrezno raven zaposljivosti za starejše delavce. Predvsem tukaj potrebujemo večjo prožnost v delovnopravnih razmerjih, ravno tako moramo imeti možnost, da se vzpostavijo ustrezni pokojninski sistemi. Ni ustrezno, da naj bi usklajevali pokojninske sisteme in pokojninske reforme na ravni Evropske unije. Ne prizadivamo, ne, ne želimo si, da bi tukaj vzpostavili povezave med upokojenstveno starostjo in pričakovano življenjsko dobo. Ravno tako ne podpiramo opredelitve, ki naj bi bile usklajene in enotne na evropski ravni. Hvala lepa, gospa Ljotard, ena minuta. Najlepša hvala. Subsidiarnost, solidarnost, izključna pristojnost držav članic. To je povdarila eh, tudi gospa poročevalka, ko je pripravila poročilo o pokojninskih sistemih. Rekli ste, da naj bi tukaj eh, vrčevali, to ste podarili tudi v zeleni knjigi, bila pa sem nekoliko presenečena, ko je eh, gospa poročevalka pozitivno ocenila zeleno knjigo. Uh, Govorili ste o subsidijarnosti, to je en stavek, potem pa podajate celo vrsto drugih predlogov, ki gredo v nekako drugačno eh, smer. Namreč, da bi Evropska unija tukaj dobila več pristojnosti, eh, da bi določila, kdo je upravičen do minimalne pokojnine, potem da je Evropska unija tista, eh, ki mora prisiliti države članice, da zvišajo upokojitveno starost, potem da naj mora Evropska unija zagotoviti konkurenčnost pokojninskih sistemov, tudi večjo privatizacijo ste tukaj opredelili. Kaj pa je potem tukaj, kje je tukaj načelo? načelo subsidijarnosti. Ne vem, kakšen je ta sistem, ali bo Evropska unija potem vplivala na ta področja ali ne. Žal pa Evropska komisija in države članice tukaj pravzaprav postavijo v spredje notranji trg in to bo pripravljeno pomoglo k večji vrzeli. Gospod Kaza, ena minuta in pol. Najlepša hvala. Najprej čestitke gospe Omej Reuten, ker je opravila zelo dobro delo, ko je pripravila to poročilo. Izpostavili ste, da so določene kategorije prebivalstva ranljive in ravno zato morajo države članice poskrbeti za te eh, kategorije prebivalstva, zagotoviti eh, tudi to, eh, da so pokojninski sistemi vzdržni, da poskrbijo za starojoče se prebivalstvo, da zagotovimo ustrezno raven varnosti, da so tudi ustrezni in da zagotovimo dostojno življenje. Ravno zato morajo države članice tudi opredeliti, kaj je ta ustreznost, kaj je nujno, kaj moramo zagotoviti starejšim ljudem, če ne bi eh, živeli človeka dostojno življenje. Tukaj bi morali upoštevati nacionalne okoliščine. Ravno tako je tukaj bistveno načelno, načelo subsidijarnosti, ki ga moramo spoštovati. Podpiram komisijo, ki pravi, da moramo izmenjevati najboljše prakse, da ne bi zadeve usklajevali in tudi nosilci političnega odločanja se morajo usklajevati. Državne pokojninske reforme so nujne, če ne bi dosegli cilje iz zelene knjige, namreč, da bomo res imeli ustrezne, vzdržne in varne evropske pokojninske sisteme. Seveda je to težko uresničiti v teh težkih razmerah, moramo poštevati eh, stroške reforme. To je nujno tudi eh, v kontekstu dobrega vodenja in upravljanja. Hvala lepa, gospod Kaza. Besedo ima gospod Gönc. Ena minuta. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da je nujno, eh, da tukaj zagotovimo ustrezno usklajevanje na evropski ravni. Najprej izbruhnila je kriza. Izpostavila je celo vrsto vprašanj, ki so povezana z makroekonomsko stabilnostjo. Ravno tako moramo poskrbeti za starejše ljudi, ki morajo živeti dostojno. Lahko vidimo trende v številnih državah članicah obstajajo različne politične odločitve, različni sistemi, ampak ne glede na odgovore moramo zagotoviti vzdržnost pokojninskih sistemov in tukaj je dostojno življenje starega prebivalstva nujno usklajevati se moramo s socialnimi partnerji, potrebujemo ustrezne prehodne čase, ravno tako moramo državljane obveščati o tem, kako bomo te spremembe izvedli v praksi. Državljani morajo imeti možnost, da spremejo odločitev na podlagi ustreznih argumentov. Ravno tako potrebujemo zelo prijazne odločitve za državljane. Hvala lepa, gospa Gönc, gospa Ford, ena minuta. Hvala. Državne penzije Bizmarka leta osemnajststo enaindevetdeset. Takrat je bila pričakovana življenjska doba petinštirideset let, danes živimo dlje, ampak vprašanje je, kako zagotoviti dostojen prihodek, dostojno pokojnino. Imamo različne tradicije na trgu dela in posamezne države članice morajo biti odgovorne za reforme, za političen okvir vzdržne pokojninske sisteme moramo vzdržno financirati. Tukaj smo v sporočilu zelo jasno rekli, da ne moremo imeti usklajene upokojitvene starosti na evropski ravni, ravno tako tudi ne minimalne pokojnine. Zato mislim, da moramo imeti prenosljivost teh pokojninskih sistemov, da upoštevamo tudi čezmejni okvir Ravno tako morajo vrčevalci imeti transparentne informacije, te morajo biti razumljive in dostopne. Seveda potrebujemo zelo eh, varne pokojninske sisteme, ampak potrebujemo tudi inteligentne pokojninske sisteme, ker imamo tukaj tudi različne sisteme, kot so zavarovalnice, banke, državne sisteme. Potrošniki eh, so tisti, ki morajo imeti možnost eh, do dostojne starosti in pokojnine. Hvala lepa, besedo ima gospa Moran Šartije, minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej ne povem, da kriza in uh, demografija gresta z uh, roko v roki, tako da mislim, da moramo uh, se zaveriti, da je to nekaj, kar preveva pokojninske sisteme v vseh državah članicah. Tu bi rada najprej izpostavila pozitiven pristop, ki smo mu tu priča. Gospod Andor pravi, da je eh, predvsem posvetovanje, dialog, kompromis eh, bilo tisto, kar je vodilo pripravo zelene knjige. Enako velja tudi za poročilo gospe Rije Omen eh, Reutin. Tri zadeve bi rada izpostavila. Tri zadeve, ki mislim, da jih moramo absolutno upoštevati, če želimo, da bomo uspeli rešiti problem vzdržnosti pokojninskih sistemov. Prvi problem je neenakost. Eh, glavna žrtev pa so ženske zaradi neenakosti v karjerni poti in to lahko privede do revščine v primeru upokojitve. Druga zadeva. Gospod eh, komisar, gospa poročevalka pravi, da moramo, če želimo ohraniti pokojninske sisteme, vedeti, da je pred nami še ena generacija revnih žensk, ki niso delale v času eh, aktivne delovne dobe in eh, državna pokojnina je edina možnost, da imajo možnost preživetja. Tretja zadeva pa je vstop mladih na trg dela. To je ključnega pomena, da ne bodo izpostavljene revščine tri generacije, torej otroci, starši in stari starši. Prav tako menim, da je potrebno podaljšati čas, eh, ki ga preživimo, oziroma trajanje zaposlitve. Hvala lepa, besedo ima gospa Štajnrok. Kolegice in kolegi, Pokojnine so zelo pomemben življenjski predpogoj in potrebujemo tudi eh, dostojna, stalna delovna mesta, ker če tega ni, bodo pokojnine nizke in ne bodo življenju dostojne. Nekateri mislijo, eh, da je to enostavno, da potrebujemo samo dodatno pokojninsko zavarovanje, da je odgovor preprost, ampak lahko povem, da nekateri ne morejo živeti, ne morejo si privoščiti življenja, ne morejo eh, imeti tudi dodatno pokojninsko zavarovanje, zato sredstev ni. Prvi steber pokojninskega zavarovanja je ravno zato bistven, dokladni sistem, sistem solidarnosti je podlaga za evropski pokojninski sistem in mora zagotoviti dostojno življenje. Ni dovolj, da rečemo, da je to v pristojnosti držav članic, ampak tudi mi moramo poslati sporočilo, potrebujemo pokojnine in moramo zagotoviti preživetje ljudi. Gospod Tomas Man je zelo izčrpno govoril poklicni oziroma eh, pokojninski sistem, ampak eh, naj ponavljam in naj rečem, sam mislim, da zelena knjiga ima iste sklepe in ravno zato smo v odboru vložili eh, predloge sprememb, imeli smo skupno razpravo, pozvala bi tudi komisijo, da to tudi upošteva, da upošteva nacionalne posebnosti. Nekatere stvari dobro tečejo in to je bistveno, če ne bi pokojninski sistemi v državah članicah bili ustrezni in da bi preživeli živeli. Hvala lepa, besedo ima gospod Stolojan, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Mnenja sem, da moramo biti tukaj realni in moramo si priznati, da so sedanji pokojninski sistemi, ki temelijo na medgeneracijskih eh, transferih po načelu solidarnosti, torej ti sistemi niso vzdržni gospodarsko gledano niso vzdržni. In z tega vidika mislim, da je jasno, da moramo te sisteme subvencionirati iz javnih sredstev, če želimo, da ti sistemi preživijo. Staranje prebivalstva, eh, vse večja mobilnost delovne sile pa pomenita, da se finančne težave javnih pokojninskih sistemov samo še krepijo. Kar zadeva zvišanje upokojitvene starosti in eh, kar zadeva tudi zvišanje prispevnih stopenj, vse to ima svoje meje. Prav tako je sposobnost družbe prevzemati takšne ukrepe tudi omejena. Tako da mislim, da se moramo zavedati konec koncev, da je rešitev v prehodu na takšen pokojninski sistem, kjer bodo posamezniki tekom svoje zaposlitvene eh, dobe ustvarjali lastno osnov za pokojnino. Hvala lepa, gospod Kosa. Minuta in pol. Az Európai Unió sok mindennel foglalkozott a fogyatékosság. Evropska unija se je ukvarjala s številnimi dosjeji, ker smo govorili tudi o pravicah ljudi z omejenimi zmožnostmi. Tudi ko govorimo o pokojninskem sistemu, je to kategorija prebivalstva, ki teh eh, pravic eh, nima in eh, rešitve niso ustrezne. Govorimo o tistih ljudeh, ki morajo biti nezgodno zavarovani. In to je pravzaprav problem. Bistven problem, ki ga najdemo predvsem v državah srednje in vzhodne Evrope. Uh, podlaga za pokojninske eh, sisteme je v veliki večini držav članic ogrožena kar nasprotuje temeljnim vrednotam Evropske strategije 2020. Ne govorimo več o prilagojenih rešitvah eh, za eh, posameznike, ki imajo velike težave. Določeni ljudje, ta kategorija prebivalstva, pa bi lahko sodelovala na trgu dela. Napovedi evropskih trendov kažejo, da bomo morali eh, spremeniti politiko o pokojninskih sistemih, eh, da se bo aktivno prebivalstvo eh, zmanjšalo za polovico, da bo vse več starega prebivalstva. Ustreznih odgovorov za pokojninski sistem v tem trenutku še nimamo. To predvsem velja za invalide. Ravno zato podpiram poročevalko. Rekla je, da bomo imeli 15 milijonov invalidom v Evropski uniji. 41 odstotkov je zaposlenih, kaj pa je za 60 odstotki. Tudi tukaj moramo imeti ustrezne rešitve. Hvala lepa, besedo ima gospod Pupakis, minuta in pol. Najlepša hvala. So srečo želim poročevalki. Želi zagotoviti ravnotežje med finančno zdržnostjo na eni strani in socialno pravičnostjo na drugi. To velja za pokojninski sistem ampak v tem trenutku je stopnja brezposobnosti zelo visoka. Realizacija trga dela, plače so vse niže, ravno tako so tukaj demografski izzivi. Ravno zato moramo zagotoviti pravičnost, moramo zagotoviti vzdržnost pokojninskih sistemov. Pred nami je pomemben izziv. To velja za vse države članice. Prvi stebr zagotavlja prerasporeditev, to je državni sistem, to mora biti v središču naših prizadevanj. To je edini sistem, ki mora biti vzdržen in mislim, da moramo zagotoviti ustrezno pokojnino. Drugi in tretji steber sta zgolj podporna stebra. To moramo uresničiti in poskrbeti moramo za to, da imajo vsi dostop do tega sistema. Ampak potrebujemo vzdržnost in tudi ustrezni pravni okvir. Kombinacija podaljšane delovne dobe in prečakovana življenjska doba, ki je višja, to nikakor ne sme biti predmet avtomatičnih parametrov, ki jih moramo preoblikovati in uskladiti. Potem vrsta dela, geografske okoliščine, potem kakovost življenja, zdravje, vse to je treba upoštevati. Zagotoviti moramo spodbude, da bomo delali dlje. Te spodbude pa morajo imeti tudi varnostne mehanizme, tako da ne bo prišlo do tega, da bomo imeli velike težave, da mladi ne bodo vstopili na trg dela ravno v tem trenutku, ko res to krvavo potrebujemo. Hvala lepa, gospod Popaki. Zdaj začenjamo s prosto razpravo. Moram vam povedati, da kar zamujamo. Zato smo tudi čas za vprašanja komisiji skrajšali za pol ure. Eh, ob 19.30 bomo začeli. 17 prošen za besedo imam, 5 posameznikom bom dala eh, besedo, potem pa prehajamo na poročilo gospe eh, Matijas, tako da bom skušala zagotoviti ravnovesje med skupinami. Kot prvi dobi besedo gospod Rubik v imenu Evropske ljudske stranke. Ah, Ga ni več v dvorani, dobro, škoda zanj. Eh, glede na to, da ga ni tu, dajem besedo gospe Lukačevski. Gospa predsedujoča, razprave, ki potekajo v nekaterih državah članicah Evropske unije glede pokojninskih sistemov in tudi eh, družbene emocije, ki spremljajo te razprave, kažejo, kako eh, pomembna in obenem težavna je ta materija. Mislim, da ni enega samega recepta pokojninskega sistema, ki bi lahko obveljal v vseh državah članicah Evropske unije. V kriznih razmerah, v razmerah demografskih sprememb je nujno seveda reformirati nacionalne pokojninske sisteme. Že danes ima veliko držav težave za vse večjim stroškom za pokojnine in to seveda lahko tudi eh, načne načelo solidarnosti med generacijami. Vedeti moramo, da morajo biti pokojnine eh, varne, eh, gotove in eh, predvsem tudi zagotovljene in zato bi želela, da večjo pozornost namenimo tudi razlikam med moškimi in ženskami, kajti te velike razlike pomenijo eh, tudi eh, velike razlike v pokojninah. Hvala lepa, gospa Plump, ena minuta. Je v dvorani? Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar, rada bi omenila, da ste že na samem začetku te razprave omenjali uspeh evropskega socialnega modela. In ena od uspešnih plati tega sistema je ravno enakost možnosti za moške in ženske. In upam, da bo to poročilo lahko podalo jasno sporočilo o tem, da je potrebno vključiti tudi načelo enakosti med spoloma v pokojninski sistem. Izpostavila bi tri zadeve na tem mestu. E, najprej menim, da je potrebno oceniti vpliv, ki ga imajo na družbo ukrepi za priznavanje tudi dela na domu. Mislim, da je potrebno sprejeti nekakšno finančno formulo za to, da bomo lahko tudi to delo na domu upoštevali pri pravici do pokojnine. Zato pozivam komisijo, da člen 5.2 direktive 113.4 odpravi, saj gre tu za diskriminacijo žensk. Hvala lepa, gospa Bilbao Barandika. Najlepša hvala. Pokojninski sistem je podlaga za delovanje Evropske unije, zato ga moramo ohraniti. Tukaj države članice zagotovijo svojim prebivalcem, da živijo dostojno življenje, ko se upokojijo. Potrebujemo tudi evropske rešitve, če ne bi bil ta sistem vzdržen. Ravno tako se moramo odločiti o tem, kako bomo nadzirali sistem javnih financ v državah članicah. Samo na takšen način bo možno, da bodo zavarovalnice lahko zagotovile sistem vzajemnosti v letu 2013. Če naj bi rešili ta izziv, potem se mi zdi nujno, da potrebujemo veliko več kot eh, samo gospodarski pristop. Ne na zadnje govorimo o življenju ljudi, tega ne smemo spregledati. Ravno tako se moramo spomniti, da potrebujemo dostojen pokojninski sistem za dostojen življenjski standard v prihodnosti. Mobilnost delavcev ravno tako pomeni, da moramo zagotoviti prenosljivost eh, sistema, da se priznajo pokojninske pravice in da bodo tudi upravičeni do pokojnin. To velja za vse države članice, kjer so delali in kjer se bodo tudi upokojili. Minute. Hvala lepa, besedo ima gospa eh, Štruder, ena minuta. Gospa predsedojoča, gospod komisar. Vprašanje imam, ali je pravzaprav sploh smiselno, ko razpravljamo o tem o poročilu, imeti ustrezen odziv v obliki bele knjige? Zakaj bi, ne bi raje rešili nujne probleme, Tukaj sta predvsem dve problematiki bistveni, namreč, da imamo eh, zakonodajne, zakonske pokojnine in tudi zaseben pokojninski sistem. Zato mislim, da moramo imeti takšne ukrepe, kjer se bomo borili proti diskriminaciji, da moramo to nadzirati, to mora storiti tudi komisija, da se ta sistem izboljša, ker bo samo tako pokojninski sistem vzdržen. In potem v poročilu moramo zelo jasno imeti prenosljivost tudi poklicnih pokojnin. Tukaj moramo ukrepiti svoje prizadevanja, kar pomeni, da potrebujemo novo direktivo. O tem moramo razmisliti. To je veliko bolj nujno, ker imamo mobilno delovno sino in oni tukaj izgubljajo denar in ni ustreznih pokojnin, kar pomeni, da nimajo ustrezne življenjske varnosti. Tukaj so ukrepi nujni, ampak z belo knjigo bomo samo izgubili na času. Hvala, gospa Šrøter. Besedo ima gospod Rubiks. Gospod Rubiks. Hvala, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. V času gospodarske krize in tudi zaradi starajočega se prebivalstva vidimo, da imamo vse manj prispevkov, ki so socialni in vse več, je upokojencev, kar pomeni, da to negativno vpliva na zdržnost pokojninskih sistemov. Ravno zato moramo sistem ustrezno prilagoditi. Upoštevati moramo izzive, ki so pred nami. Strinjam se s komisarjem, ki je govoril tudi o tem, da moramo res eh, trdo delati, da moramo poskrbeti za to, da se te smernice in dokument ustrezno pripravijo. Ravno tako pa. Mislim, da bi bilo dobro, če bi oblikovali nekakšen socialni sklad, ki bi bil podoben kohezijskemu skladu, tako bi pomagali upokojencem v vseh državah članicah, predvsem to velja za tiste, ki imajo pokojnine zelo nizke, ker državni proračuni ne morejo zagotoviti dostojne premike za stare prebivalce. Ravno tako imamo vse več revnih. Hvala lepa, gospod Rubik. Žal mi je zaradi drugih, ki so se prijavili k besedi, ampak. Mislim, da če dodamo besedo tudi eh, gospodu komisarju. Izvolite. Hvala poslanki in poslanci. Hvala vsem odborom, ki so bili vključeni v to razpravo in ste pomagali k temu, da se je to poročilo pripravilo. Vem, da je težko združiti stališča tako različnih političnih skupin in tudi različnih nacionalnih okvirov. Ampak, ko ste glasovali v odborih, kaže, da to poročilo v veliki večini primerov podpirate. To je zelo jasen signal za Evropsko komisijo, ko mora pripraviti zeleno knjigo oziroma jo dodatno nadgraditi. In mislim, eh, da se bomo odzvali, da bomo pripravili povzetek, da bomo upoštevali tudi stališče Evropskega parlamenta. V drugi polovici leta 2011 bomo pripravili belo knjigo, o tem sem že govoril uvodoma. Poleg tega bomo imeli ustrezno presojo vpliva, kar pomeni, da bodo vse zainteresirane strani še enkrat imele možnost, da še naprej igrajo pomembno vlogo v tej razpravi. Lahko vam že sedaj povem, da naša skupina na ravni komisije, ki obravnava pokojnine, je že v preteklem tednu razmišljala o političnih možnostih, namreč kako lahko ažuriramo političen okvir za evropske pokojnine. Vlada soglasje, potrebujemo celovit pristop, ko bomo reformirali pokojninske sisteme. Ravno tako moramo še naprej voditi dialog eh, s ključnimi deležniki, potem tudi se vprašati, ali je evropska regulativa nujna, ko govorimo o prenosljivosti pokojninskih sistema, potem kaj je za zaščito, kako se bojevati proti insolventnosti, kaj pa je tudi s kodeksom najboljših praks, ki je nezavezujoč pristop, potem enake možnosti, poglobljena razprava bo sledila, potem tudi v beli knjigi bomo tukaj temu posvetili veliko večjo pozornost kot do sedaj. Naj pa tudi to rečem. Ne glede na to, ali imamo zeleno ali belo knjigo, pravzaprav tukaj tega ne smemo mešati z ostalimi projekti. Evropska komisija nima nič skupnega s tistimi pristopi, ki pravijo, da ne bi tukaj imeli enotno pokojitveno starost na evropski ravni. Raznolikost je ključnega pomena za Evropsko unijo. To velja tudi za raznolikost, ko govorimo o demografskih trendih in to moramo veliko bolj poglobljeno proučiti, veliko bolj, kot smo to storili v preteklosti. Poleg tega tekoče reforme pomenijo tudi nova tveganja. Prihodnji pokojninski sistemi bodo veliko bolj odvisni od eh, smernic na trgu dela, pa tudi od finančnih trgov. Ravno zato potrebujemo nove zaposlitvene priložnosti, to velja tudi za invalide. Potem pa moramo tudi izboljšati stabilnost eh, in financiranje sistemov. Poslanke in poslanci, lahko povem, da se že veselim, da bomo sodelovali v prihodnosti, da bomo sodelovali s pristojnimi odbori parlamenta, ko bomo obravnavali to zelo pomembno problematiko. Hvala. Hvala lepa. Za zaključek pa ima besedo poročevalka gospa Omen Reuten. Izvolite. Ik wil de gelegenheid baat nemen om mijn eh, collega... Najlepša hvala. Rada bi izkoristila eh, to eh, priložnost, da komentiram in te se zahvalim določenim eh, kolegom, gospod Kutas, gospa Matera in vsi ostali, ki ste mi pomagali. Potem pa določene pripombe nisem razumela. Rekli ste, da potrebujemo evropske rešitve, da želimo vse rešiti na evropski ravni. S tem se ne strinjam. Subsidijarnost je tukaj vodilno načelo. Potem gospodarsko vodenje in upravljanje. To je bilo izpostavljeno kot problem. Ne vem, kaj je to povezano eh, s to politiko. Mi pravzaprav eh, želimo, da bi vsak poskrbel za to, eh, da bi tudi vodili gospodarstvo na ustrezan način, da bi vsak sodeloval, da bi imel možnost sodelovanja v tem dialogu. Nikakor si ne želimo, da bi nekateri bili prikrajšani, kateri pa bi imeli prednost. Potem gospa Liotar, sicer nas je že zapustila v mestnem času, ampak zdi se, da ona sploh poročila ni prebrala, ampak je vseeno podala izjavo slišali smo, eh, kaj je, rekel gospa Mater, kaj je rekla gospa Matera, potem gospodu Dardenu, gospe Harkin, Jean Lambert, eh, gospe Vanuti, vsem drugim bi se rada zahvalila. To so bili poročevalci v senci za skupino ELS. Hvala vsem, ker ste nam pomagali, da smo to poročilo pripravili. Mislim, da smo zelo dobro analizirali trenutno stanje, da vemo, kaj moramo sedaj storiti. Seveda, določene točke so še vedno sporne, to je povezano z nacionalnimi okoliščinami, vseeno pa upam, da nam bo vseeno uspelo, da bomo pomagali Evropski komisiji, tudi gospodu Andarju, da boste pripravili zelo dobro belo knjimo, knjigo in upam, da bomo vsi stopili skupaj v Evropskem parlamentu, da bomo to vsi podprli. To je seveda zelo težak dose, ampak upam, da bomo jutri to potrdili. Hvala. Hvala lepa, gospa Omen Reuten. S tem je naša razprava zaključena. Glasovanje pa bo jutri opovdne. Tisti, ki vam nisem dala e, besede v prosti razpravi, lahko, povem vam, da lahko svoj prispevek posredujete v